sem tukaj skupaj z eh, predsednikom sveta danes podpisal dva zakonodajna akta v skladu z 78. členom eh, poslovnika in naslova teh dveh zakonodajnih.